Buonasera a tutti. Pozdravljeni vsi. Dnevni red za zasedanje ta teden je sprejet. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za razpravo glede vprašanja za ustni odgovor za razpravo v zvezi s krizo v evropskem ribiškem sektorju zaradi porasta cen nafte. Besedo dajem gospodu Kadeku za dve minuti. Izvolite. Gospod predsednik, gospa komisarka, kolegica in kolegi, najprej, eh, parlament ima samo en sedež, to je pa Strasburg. Že od februarja leta 2011 cene eh, nafte ne prestano rastejo in sicer so sedaj že presegle 100 eh, dolarjev in eh, to prizadeva vse ribiče v eh, Evropi, na evropskih obalah. Če to koga zanima, naj mi pove. Če pa to nikoga ne zanima, pa naj mi tudi pove, povejo. Gospod predsednik, če dovolite, bom malo počakal, da tisti, ki želijo, lahko odidejo. Okay. Dragi kolegi, prosim, tisti, ki želite zapustiti dvorano, to lahko mirno naredi, ampak naredite to, prosim, hitro in prosim, ne opravljajte svojih zasebnih razprav na stopnicah. Dajmo kolegu poslancu možnost, da spregovori, ne da bi ga pri tem ovirali. Izvolite, gospod Kadek. Reku, ja, Mislim, da moramo veliko časa nadoknaditi. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, gospa komisarka, kolegice in kolege, bom ponovil, ponovil bom. Parlament ima samo en sedež in to je Strasburg. In že od februarja leta 2011 neprestano rastejo cene nafte in pred nedavnim so cene presegle 100 dolarjev za sod in eh, to prizadeva vse ribiče na evropskih obalah in dejansko so s eh, tem postale više cene tudi eh, ribarjanja in to je zlasti prizadelo majhne ribiče. In eh, prihodki ribičev so odvisni tudi od cene nafte. Posod mi ribiči govorijo, da so zelo zaskrbljeni zaradi te rasti cen nafte in zato bi želel, da bi skupaj ukrepali, zato da bi te ta podjetja lahko še naprej eh, izvajala svoje dejavnosti kljub večjim proizvodnim eh, cenam. In zato bi zahteval, da, da bi države članice lahko pomagale svojim ribičem, tako da bodo še naprej upravljali svojo dejavnost, ne da bi pri tem prišlo do izkrivljenja konkurenca. Zato eh, zahtevam, da se zveča zgodna meja pomoči deminisi s 30 tisoč na 60 tisoč evrov na podjetje. Eh, tu ne gre za obremenitev eh, proračuna, Eh, Evrope, kajti v tem primeru gre za pomoči, ki jih države lahko dajo eh, podjetjem pod pogojem, da ne izkrivljajo konkurence. In zato zahtevam za države članice nekoliko več fleksibilnosti. Eh, komisijo pozivam naj natančno preuči mojo zahtevo in da naj razume, da je cel sektor v eh, težavah in zaradi tega zaskrbljen. Kajti ribištvo predstavlja moške in ženske, ki potrebujejo dostojen prihodek, treba jih je podpreti, zlasti zato, ker se, eh, ker se tudi povečuje uvoz eh, rib, ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture v Evropo. Zato je ta sektor vedno bolj ranljiv in zato je v našem interesu, da vse naredimo, da ohranimo to, da je dejavnost za to, da bomo zagotovili razvoj naših eh, eh, regij eh, ob morju in da zagotovimo tudi delovna mesta v tem sektorju. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dobi sedaj gospod Belder. Dve minuti tudi za vas. Situacija v ribištvu je zelo resna, kaj te eh, cene goriv eh, so visoke, cene rib pa eh, zelo nizke. In kolegice in kolege, zato vas pozivam, da, da posvetite vso pozornost ribarjanju morske plošče, ki je bistveno ga pomena za nekaj držav, med njimi za Belgijo, Združeno kraljestvo in Dansko. cene, so bile, eh, cene uvoženih rib so se izvažene. Danes se eh, te ribe eh, uvažajo in to za ničelno eh, carinsko stopno in zaradi tega je cena eh, morske plošče res zelo nizka in moramo ustaviti ta dumping, dumping eh, filejev eh, morske plošče, to moramo povedati na glas, kajti To bo bistvenega pomena tako za proizvajalce, kakor tudi za distributerje. Potrebujemo konkretne ukrepe, moramo biti odločni in upam, da bomo eh, glasovali ustrezno. Opravičujem se kolegu Lakefredu, ki se je oglasil. Mislil sem, da gre za postopek HDI. Zdaj pa slišim, da je šlo za vprašanje gospodu Kadeku, tako da Če želite, to vprašanje lahko zastavite sedaj. Če je gospod Kadek pripravljen odgovoriti na vprašanje, nakazuje, da je, torej dajemo besedo kar gospodu poslancu. Izvolite. President, um... Gospod predsedujoči, imamo vprašanje za gospoda Kadeka in sicer v zvezi s tem, kar je povedal. Kar zadeva en sam sedež Evropskega parlamenta. Dragi kolega, morda ste opazili, da parlament včasih zaseda tudi v Bruslju. Morda ste opazili, da odbori zasedajo v Bruslju. Tudi v Luksemburgu so nekatere službe, tako da morda Strasbur le ni edini zveličavni sedež. Kadek. Gospod Kadek. Že simplement. Čisto enostavno sem vas hotel spomniti na to, da so pogodbe jasne v zvezi s tem. Sedež eh, Evropskega parlamenta je ta dvorana, v kateri danes in ta teden sedimo, to je Strasburg in samo Strasburg. Jasno je, da delamo tudi v Bruslu. E, dva tedna na mesec e, sem tam kot vi, kolega, in tam veliko delam, je, je prijetno, ampak pravi sedež Strasbura je Strasburg in mora ostati Strasburg. Bene kon... Dobro. Nadaljujemo z soavtori. Gospa Brita Reimers, dve minuti. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, dragi kolegi. Stalno naraščanje cel goriva je velika obremenitev za številna podjetja v Evropski uniji, dodatna obremenitev. Še zlasti so utrpeli ribiči. Dejstvo je, da ne morejo teh stroškov izravnati z večjim ulovom. Sedajni politični položaj v severni Afriki, na Bližnjem vzhodu, še dodatno otežuje položaj in zato moramo ugotoviti, kako porast cen goriva vpliva na gospodarstvo in na zaposlovanje v Evropski uniji, kateri so tisti sektori, ki so najbolj prizadeti in kako bi bilo možno, podpreti ribištvo, ne da bi prišlo do izkrivljene konkurence. Zato pozivamo komisijo naj prouči, kaj se da narediti. Zelo pomembno je, da podpremo evropsko ribištvo, tudi zato, da ne bomo v tolikšni meri odvisni od tretjih držav. Smo pred reformo skupne ribiške politike in še zlasti to nas zadolžuje, da smo ne preuranjeni, pač pa zelo previdni. Hvala lepa, sedaj besedo dobi naslednji kolega, to pa je gospa Ulrike Rodost. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Evropsko ribištvo se je znašlo v globoki krizi. Že kolegi so govorili o tem. Ribiči povsod v Evropi se pritožujejo o tem, da je njihova eksistenca ogrožena. Drage kolegice in kolegi, zakaj padajo prihodki naših ribičev? Dejstvo je, da se zmanjšuje ribi stalež, cene padajo, še zlasti tam, kjer imajo zdrave ribolovne staleže in kjer je ponudba visoka. In tretjič, in za to gre, imamo tudi više obratovalne stroške zaradi raztočih cen goriva. Drage kolegice in kolegi, tu potrebujemo ustrezno politiko. Narediti moramo, kar lahko, da bi pomagali. Naj podarim, narediti moramo to, kar mi lahko naredimo. Konzervativci obljubljajo več, kot bi lahko naredili ponujajo oziroma obljubljajo, da se bo pomoč de minimis povečala od 30 na 60 tisoč evrov. Vendar subvencije za goriva so nekaj, česar si mnoge države sploh ne morejo privoščiti in zato večini evropskih ribičev sploh ne moremo pomagati. Poleg tega ostaneta oba druga problema. Vidimo, da se pretiden ribolov še nadaljuje. Prav tako pa moramo vedeti, da države članice izkoriščajo v premajhni meri sredstva, ki jih ima na voljo Evropska unija, čeprav vemo, da Evropska unija lahko povrne kar 50 odstotkov nastalih stroškov. Drage kolegice in kolegi, predlagam, da do četrtka pripravimo m, diferenciran odgovor. In mislim, da delamo na tem, da bo naše ribištvo trajnostno. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, gospa Rodost. Besedo sedaj dobi gospa Izabela Löwen. Minuto in pol. Hvala lepa. Hvala tudi mojemu kolegu, gospodu Kadeku, ki nam je dal priložnost, da se lahko pogovorimo o tem zelo, zelo temeljnem vprašanju, najprej kar zadeva porast cen nafte. Obstajata dve panogi, ki sta izuzeti iz vseh davkov na energetiko. To so ladjarstvo, vključno z ribištvom, in letalstvo, Zato lahko rečemo, da je ribištvo manj prizadeto zaradi porasta cen nafte, saj so že izuzeti od vse obdavčitve. To je že skrita subvencija, ki je prispevala k temu, da lahko evropski ribištvi, ribiči še naprej lovijo v že tako izropan stalež. Prav tako vemo, da mnogi ribiči uporabljajo tudi mm, tehnike, ki povzročajo ogromno škodo v smislu se odvaja. Že sedaj ima ribištvo ogromne subvencije, obenem pa obljubljamo veliko na mednarodnem prizorišču, namreč da bomo zmanjšali emisije CO2. -ja. In sicer od 80 do 95 odstotkov do leta 2050. Prav tako smo obljubili, da bomo odpravili okolju škodljive subvencije do leta 2020 v Nagoji. Potem pri pogajanjih na ravni STO se ukvarjamo s tem, kako bi odpravili tiste subvencije, ki skrivljajo konkurenco na področju ribištva. Če bi povečali pomoč de minimis v tem časovnem obdobju, potem bi Evropa nedvomno izgubila svoj vodilni položaj pri pogajanjih in s tem bi poslali signal, da tudi druge države lahko povečajo svoje subvencije za gorivo na področju ribištva. To bi privedlo v začarani krok in še povečalo pritisk na ribolovne staleže, kar je zadnje, kar v tem trenutku potrebujemo. Mi moramo obrniti trend v drugo smer. Trg mora utrpeti to ceno oziroma porast cene goriv. Ta porast mora biti vključen v ceno na trgu. Hvala lepa. Besedo ima gospod Marija Damanaki. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci. Komisija se zaveda sedajne situacije v ribolovnem sektorju. Cena goriva je en razlog, ne pa edini za težave, ki jih imamo. Če govorimo o cenah goriva in o reševanju te težave, komisija spodbuja države članice naj v celoti izkoristijo možnosti, ki jih ponuja Evropski ribiški sklad vseh možnosti še nismo izkoristili. Do sedaj so države članice izkoristile manj kot 20 odstotkov dodeljenih sredstev. Visoke cene goriva bi lahko najbolje reševali z uporabo tistih ukrepov Evropskega ribolovnega sklada, ki pomagajo, da bi se flote lahko prestrukturirale in da bi lahko ugodno vplivali na cene. Cene goriva bodo po vsej verjetnosti tudi v naslednjih letih ostale visoke. Prejšnji teden so cene sicer padle, kljub temu pa lahko pričakujemo, da bodo cene ostale na visoki ravni. Komisija zato razmišlja v okviru reforme skupne ribiške politike ter finančnih uredb o tem, kako bi še nadalje spodbudili manj z gorivi intenziven ribolov. Želimo spodbuditi razvoj sektorja in povečati odpornost na nihanja cen goriva. Vendar je treba spoštovati načelo, da vsaka finančna pomoč v nobenih okoliščinah ne sme povečati ribolovnih naporov da bi povečali to odpornost na cene goril, pa je treba zagotoviti, da bo raven ribolova v skladu z še največjim trajnostnim ulovom. Več rib pomeni več ribolovnih priložnosti in to pomeni tudi visok prihodek za sektor nasploh. Kar zadeva dvig praga de minimis. To ni nekaj novega. Komisija je opravila študijo leta 2008, v kateri je analizirala vpliv opustitve 3000 evrov na 100 tisoč evrov. Ta študija je ugotovila, da takega predloga ne moremo sprejeti, v glavnem iz treh razlogov. Zato, ker bi tako povečanje izkrivljalo delovanje ribičev v smislu bolj tehnološko podprtega ribolova in da bi to tudi negativno vplivalo na pomorsko okolje. Drugič, zaradi bolj hm, z gorivom intenzivnih plovil bi večja plovila dobila večje subvencije kot manjša. In mislim, da si nihče od tu prisotnih ne želi spodbujati večjih plovil, ki bi porabljala še več goriva. In tretjič, in to je veliko, veliko pomembneje. Nekateri poslanci so že omenili to, kar bom povedala, namreč mnoge države članice sedaj izvajajo vrčevalne ukrepe in zato bi te države lahko le v omejenem obsegu politično podprle predlog ki bi privedel do povečanja javne porabe. Če bi povečali prak de minimis, potem mnoge države članice enostavno ne bi imele denarja, da bi izkoristile to novo možnost za to, da bi lahko na ta način porabili davkoplačevalski denar. Če bi samo nekatere države uvedle višjo pomoč de minimis, potem bi to izkrivilo konkurenco in na ta način bi dobili neenakopraven položaj flot iz različnih držav članic. To je najpomembnejši razlog od vseh. Kar pa zadeva davčno oprostitev ribištva, o čemer so govorili zeleni, te pripombe ne sprejemamo. Gre za predlog, o katerem je treba razpravljati na globalni ravni. Obdavčitev goriva bi privedla do, velike, do velikega izkrivljanja konkurence, kar ne bi šlo v prid evropskim ribičem. Mnoga plovila bi poleg tega enostavno kupovala gorivo izven Evropske unije in zato pozivamo države članice naj izkoristijo sredstva, ki jih EU daje na voljo. Hvala, gospa komisarka. Besedo sedaj dobijo poslanci v imenu skupin. Začela bo gospa Fraga Esteves. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko čakamo na predloge za reformo skupne ribiške politike, želimo izraziti našo zaskrbljenost. Dokler ne dobimo novih predlogov, mm, bomo še vedno imeli zelo malo manevrskega prostora, kar zadeva cene. Zaradi nezakonitega ribištva prihaja do nelojalne konkurence. Zato je potrebno bolje mobilizirati sredstva. Prav tako. Obstaja tukaj še ena stvar in to so raztoče cene nafte, kar seveda zelo škodi vsem tistim, ki so pravkar preživeli težave iz leta 2008. Zato mnoge države potrebujejo večjo likvidnost za prestrukturiranje ali v luči 2013, ko bo strukturna situacija še slabša. Prijeli smo ustno vprašanje ki ga obravnavamo danes, imeti pa moramo v mislih to, da pomoč, o kateri govorimo, predstavlja zelo nizko vrednost, veliko manj kot je de minimis pomoč v drugih panogah, kmetijstvo, transport. Nočemo se vrniti na leto 2008, ko smo govorili o svežnju ukrepov, ki jih je komisija sprejela v skrajni sili. Ali je res, da države članice lahko izberejo, ali bodo uporabljale ta orodje ali ne? Sveda bi to pripeljalo v neenakosti. Nekatere države recimo ne bi mogle financirati skupne ribiške politike, druge države pa želijo ukrepati in to bi morali omogočiti. Hvala lepa, gospa Praga Estevec. Besedo ima gospa Trautmann, izvolite. Hvala lepa, gospa komisarka. Kolegice in kolege ribiči so nam povedali, da se vedno uh, bolj soočajo s težavami v svojem poklicu. In uh, tu so uh, nižane kvote, potem je novi načrt za flote in to še povečuje uh, težave kakor tudi stroški nafte. Stroški so sicer sedaj oziroma cene nafte so nekoliko niže, ampak vse eno je to vsakodnevni problem naših ribičev in to predstavlja veliko breme zlasti za manjše ribiče. Ta situacija je zelo zaskrbljujoča in eh, moramo ribičem pokazati, da jih podpiramo. In zato od Evropske komisije zahtevamo, da dvigne zgornjo mejo de minimus pomoči, ki se lahko zagotavlja ribičem, da se soočajo s to krizo. Gre samo za prehodno ukrep, eh, ki je nujen. Leta 2007 je komisija že ukrepala na podobno čin in sedaj, ko so cene ponovno dosegle najviše mere, bi pa želeli vedeti, kakšne konkretne ukrepe komisija namerava sprejeti. In kot je rekla predgovornica, je potrebno tudi preveriti, ali države članice izkoristijo vse zneske, ki so trenutko predvideni v uredbi. In, eh, Eh, kot eh, sedaj, oblik, eh, sedaj oblikujemo sicer novo skupno ribiško politiko, ribiči niso proti spremembam, ravno nasprotjo, veliko mi jih je povedalo, da so se pripravljeni potruditi tudi za to, da bi ohranili staleže in to je kolektivna odgovornost. Vendar pa je treba zagotoviti, da ne bodo žrtve zunanih dejavnikov, na katere nimajo nobenega vpliva. In, eh, Marka, vaš eh, pozitivni signal bi bil znak, da uh, želimo uh, obdržati to povezavo uh, z ribiči. Hvala lepa. Trotman. Hvala lepa, gospod Trautmann. Zdaj besedo dobi Kris Davis, minuto in pol. Hvala lepa. Danes govorimo o subvencijah za ribiče zaradi zvišanja cen nafte. Jutri bodo kmetje, potem bodo tovrnjakari, potem bodo to letalski prevozniki. Kaj pa lasniki bencinskih postaj? Tudi njim se je dobiček zmanjšal. Pa kar si subvencioniramo eden drugega. To je nesmisel. To je ameriška politika, ko nekdo zagovarja interese posameznega sektora. To se je sedaj urinilo v parlament. Potrebujemo pa trajnostno politiko ribištva. Ko pa začnemo govoriti o podrobnostih, se izkaže, da nekateri sploh ne vedo, kaj pomeni trajnostnost. Komisija jasno povedala, da razume, da ribištvo v določenih vidikih ni gospodarsko izvedljivo, ampak to ni zaradi cen goriva, to je zaradi netrajnostnih ribolovnih praks, ki jih uporabljamo že desetletja. Če ribiči stroškov ribolova ne morejo neposredno posredovati kupcu, potem je to treba raziskati. Kaj se tu dogaja? Tu mora biti neposredna povezava. Subvencioniranje netrajnostnih praks pa ni način, da bi odpravili problem prelova, kar povzroča težave v prvi vrsti. Gospod Kadek je postavil vprašanje že pred mesecem in takrat smo slišali, gospod komisarko, da ne želi podpirati oziroma subvencionirati um, rastočih cen goriva. In jaz nedvomno sem zelo vesel, da to slišim tudi danes od nje. Hvala lepa. Gospod Marek Grobarčik, dve minuti. Šanovni panjstvo, spolna politika. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Skupna ribiška politika ki temeli na zaščiti naravnega okolja, mora zavarovati tudi upravljanje z ribolovno panogo na trajnosten način. Dejstvo je, da je ribolov ključna panoga, po drugi strani pa gre pri ribištvu tudi za kulturne vrednote, ki se prenašajo z ene generacije na drugo. V gospodarskem smislu je ključnega pomena, da ohranimo gospodarsko ravnovesje. Glede na drastično zvišanje cen goriva v Evropi, lahko rečemo, da bi skupna ribiška politika morala vključevati mehanizem, ki bi ribičem omogočal, da so zaščiteni od prevelikih cenovnih nihanj. Po propadu ladjedelnic in pomorskega transporta si Evropska unija ne more privoščiti, da bi izgubila še en pomorski sektor, še eno panogo, kjer bi zmagal bližnji vzhod. In dejstvo je, da je ribištvo tudi eden od razlogov, zakaj Islandija razmišlja, ali bi se vključila v EU ali ne. Dejstvo je, da moramo razmisliti o zaščiti naravnega okolja po eni strani, po drugi pa tudi o zaščiti ribičev. Ponovno se soočamo z vprašanjem regionalizacije skupne ribiške politike in ponovno dobivajo več manevrskega prostora vlade posameznih držav članic. Glede na krizo in gospodarski položaj se zdi, da skupna eh, ribolovna politika propada in da so ribiči prepuščeni samim sebi. Gospa, oziroma gospod Bese. Hvala lepa, gospod predsednik. Moram reči, da sem zelo eh, zadovoljen z odgovorom gospe komisarke eh, na vprašanje oziroma zahtevo za Eh, oziroma na vprašanje o eh, posledicah eh, više cene goril. Kaj ti sedaj se soočamo z strukturnimi spremembami? Vemo, da cena nafte rase, zato ker je ni več veliko in zato mislim, da ne moremo ustrezno ukrepati, se pravi, ne moremo povečati subvencij samo zato, ker se povečujejo cene nafte. To je logično vprašanje. Evropska unija mora ostati odločna, mora spoštovati svoja načela in svoje cilje. In sicer v prvi vrsti je boj proti podnebnim spremembam in pa zmanjšanje eh, toplogrednih plinov, eh, ki jih povzročajo ravno fosilna goriva. Gre za to, da ne bi ravno obratnega signala pošiljali eh, gre, ne, ne, gre za to, da ne smemo uh, voditi uh, nasprotujočih se politik. Ener, energetski sektor uh, je tisti, na katerega se moramo osredotočati, kajti uh, če bi naredili to, kar se zahteva, bi to pomenilo dodatne uh, subvencije. Uh, ki pa eh, bi jih morali preoblikovati v konjunkturne subvencije. Pas. Hvala lepa in sedaj so na vrsti naslednji govorniki. Dajem besedo gospodu Valesu za dve minuti. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, dame in gospodje. Danes razpravljamo o temi, o kateri smo že razpravljali leta 2008 in takrat je Evropski parlament izrazil svojo solidarnost za ribiči in poklical oziroma pozval komisijo, da uvede ukrepe z namenom uh, lajšanja vpliva uh, rasti cen nafte v ribiških območjih. Uh, Seveda, od leta 2003 je, se cena eh, ribiške dejavnosti povečuje in eh, ribiči morajo investirati sedaj 40 odstotkov več, če želijo ribariti in eh, doseči to, da njihovi izdelki pridejo do potrošnikov. Gospodarska kriza tukaj igra veliko ulogo in je tudi glavni krivec. Glede eh, na to, da gredo ribiška plovila na dizel gorivo, jih eh, ravno dvigi cene naft tako zelo prizadanejo. Ribiči pa ravno tako morajo vedno dlje potovati na morje, zato da bi nalovili enako količino rib, kar pomeni tudi več goriva. Če bi dvignili prak, oziroma moramo dvigniti prak de minimis z 30 eh, na 60 eh, tisoč evrov na podjetje za obdobje treh let. Na ta način bi podjetjem omogočili eh, lažji boj v gospodarski krizi. Najlepše hvala in se. Zdaj dajem eh, besedo kolegu Andres Parejo Zefi. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Naš eh, dnevni red je ta teden zelo poln. Eh, veliko točk imamo in vesela sem, da je ena med njimi tudi eh, vpliv raztočih cen nafte na ribiški sektor. Eh, od leta 2007 se je cena zvišala za 63 odstotkov, v zadnjih nekaj dneh se je nekoliko sicer zmanjšala, ampak ni verjetno, da se bo bistveno zmanjšala in da bo prišla na trajnostno raven. Eh, to pomeni, da se moramo kot skupnost odzvati na vse to ter uvesti potrebne ukrepe ukrepe ter primerno delovati. In tukaj ne gre samo za delovanje posameznih nacionalnih vlad. Eh, mehanizem moramo vzpostaviti, ki nam bo omogočil hitro in nujno ukrepanje na ravni Evropske skupnosti. Uh, uvedli smo že prak eh, de minimis z uredbo. Eh, sedaj bi pa vprašala eh, komisarko Tabanakjevo, da razmisli o tem, kako je organiziran Evropski sklad za ribištvo. Bolj fleksibilen bi moral biti in ponuditi mora eh, rešitve za ta problem. Komisija mora najti nove poti naprej, tako da eh, omogoča uporabo sredstev iz eh, Evropskega ribiškega sklada ravno za tista plovila in tiste ribiče, ki so najbolj prizadeti. Komisija bi torej morala razmisliti o uvedbi novih ukrepov eh, v okviru skupne ribiške politike in pri tem um, mislim na zvišanja raznih pragov sredstev, ki so na voljo državam članicam. E, omenili ste pa tudi vprašanje trajnosti. To je druga plat ribiške politike. E, ta potreba, da se zaščiti okolje, po drugi strani pa eh, morajo ribiči tudi eh, preživeti in zaradi tega potrebujemo čim večjo fleksibilnost. Bilbao Barandika. Poslanka Bilbao Barandika, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Potrebujemo specifične, nujne ukrepe za to, da. Uh, rešimo ribiški sektor zaradi negativnih vpliv višjih cen nafte. E, imamo vedno tudi e, močnejšo konkurenco iz tretjih držav, kar seveda povzroča izkrivljanje konkurence in potrebujemo torej neke ukrepe, ki pa ne bodo imeli nobenih posledic za evropski proračun. Gre seveda tudi za e, uporabo uh, Eh, fosilnih goriv. Ne glede na to, kar je že bilo danes eh, narejeno, vemo, da potrebujemo neko inovativno politiko, da povečamo energetsko učinkovitost ribiške flote v Evropi. Namreč eh, le na ta način bomo dejansko pomagali eh, graditeljem eh, ladi na bodočem trgu. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo kolegi Nikolescu. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Najlepše hvala, gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka. Zavedati se moramo, da bodo cene nafte ostale visoke in da se nikoli ne bodo vrnile na 30 ali 40 dolarjev na soček. Časi poceni nafte so že zdavnaj menili. In eh, cena se bo gibala med 80 in 100 evrov na soček. To pa pomeni, da se bodo negativni učinki na gospodarstvo nadaljevali, zato potrebujemo nove ukripe na ribiškem se, v ribiškem sektorju. Še zlasti, če eh, se želimo spopasti z mednarodno konkurenco. In v mnogih območjih je ribištvo glavni vir preživetja in zaposlitev torej pričakovati je še naprej visoke eh, cene nafte, kar bo najbolj prizadelo eh, male in priobalne ribiče. Pri tem se pa moramo vprašati, kakšna je prihodnost eh, skupne ribiške politike in ribiškega sklada. To je treba analizirati in ponovno začeti uporabljati. Najlepše hvala in sedaj kolegi Kriton Arseni z dve minuti. Najlepše hvala, gospod eh, predsedujoči. Ribiškega sektorja v Evropi enostavno ne bo več, če ne bomo začeli v Evropi zaščititi. Eh, naših ribjih staležev. Ampak ne smemo pozobiti tudi na ribiče same, zlasti na male in priobalne ribiče, ki so trenutno še najbolj prizadeti zaradi visokih cen nafte. Moramo razširiti ukrepe, ki pravzaprav še niso bili izvedeni v mnogih eh, evropskih državah. Gospodarska kriza je Eh, pripeljala do tega, da mnogo sredozemskih držav sploh ne more izvajati uredbe o demenimi s pomoči. E, imamo sicer e, skupni ribiški sklad, ki lahko pomaga tem državam, e, da se bolje soočijo z državami in dejansko pomagajo svojim ribičem osebno sem za to, da se poviša prak eh, de minimis in da se uredba nekoliko eh, spremeni. Naj izpostavim po eh, predvsem male in priobalne ribiče in tiste, ki lahko izvajajo prave trajnostne ribiške načine ulova, kajti pri tem ne smemo izvesti ukrepov, ki bodo ogrozili um, eh, okoljvarstvene eh, vidike tega sektorja. Seveda mora ribiški sektor biti bolj učinkovit, s tem se strinjam, gospa eh, komisarka. Premisliti moramo, kakšne možnosti obstajajo, da bi Evropski ribiški sklad postal bolj aktiven, uh, še zlasti pri tistih državah, ki sploh še ne sodelujo dovolj. Najlepše hvala in sedaj gospe Jotovi dajem za dve minuti besedo. Najlepše hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Ogromno pogojev in zahtev postavljamo v novi eh, skupni. Eh, ribiški politiki za eh, trajnost. Eh, po drugi strani pa eh, so ribiči soočeni z visokimi cenami nafte in drugimi bremeni. Zaradi tega je ta sektor skoraj na kolenih. Princip eh, de minimis bo ostal v veljavi do leta 2013 in prišel je skrajni čas, da ga spremenimo, če resno želimo ohraniti ribištvo v Evropski uniji. Eh, cene, operativni stroški za ribiče so tako visoki, da se postavlja vprašanje, eh, kje je tukaj evropska pomoč. Zaradi tega prosim komisarko, da eh, premisli o pragu de minimis in da ga dvigne za 30 na 60 tisoč. Ravno tako komisija mora spodbojati države članice, da uporabljajo sredstva in vire, ki so že na voljo. Nekatere eh, države članice v Evropski uniji enostavno o tem eh, ničesar ne črhnejo, ker se bojijo, da bo to prineslo dodatne proračunske obremenitve. Ko pa jih eh, ribiči eh, pokličajo na odgovornost, vrstom kažejo na Brusel. V vsakem primeru eh, ribiči že zelo pogosto zahtevajo pomoč od vlade, istočasno pa ne vejo ničesar o pomoči deminamis tukaj gre za vprašanje preživetja celotnega sektorja. Pa obstaja tudi eh, problem zaradi eh, zelo eh, Eh, težkega črpanja evropskih sredstev, vključno z pomočjo de minimis in zelo sem hvaležna gospodu Kadeku, da je izpostavil to temo danes. Vprašala pa bi še dodatno komisijo, kako bo um, komisija spodbudila države članice, da začnejo uporabljati pomoč eh, de minimis in kako bo vzpostavila kontrolo med črpanjem sredstev in dostopnostjo za gos ribiče. Gospod eh, Sanchez, izvolite. Hvala lepa lepa. Porast cen nafte je strukturni trend in pojavlja se v okviru globalnega sistema povpraševanja in ponudbe. Eh, priča smo temu trendu v zadnjih letih in nekaj moramo narediti, da bi olajšali eh, težave zaradi višjih operativnih strošk za ribiče. Leta 2007 smo uvedli uredbo ki določa pomoč eh, de minimis, katere cilj je bil seveda pomagati ribičem, ne da bi izkrivljali konkurenco. Tokrat se moramo lotiti revizije te uredbe, biti bolj ambiciozni, vključiti naše eh, druge pomorske politike in ne pozabiti na cilje iz eh, strategije Evropa 2020. Eh, ne smemo pozabiti tudi na druge sektorje in pomagati je treba najbolj šibkim, to pa so srednja in malo velika podjetja v ribiškem sektorju. Treba je izkoristiti sredstva iz Evropskega ribiškega sklada, to je ustrezen ukrep, seveda v povezavi z drugimi ukrepi, ki jih je treba izvajati trajnostno. Najlepše hvala, gospod Grelje. Kolegice in kolegi, Ribiči Evropske unije se trenutno srečujejo s tremi težavami. Najprej sistem kvot, ki je zelo zapleten, eh, potem je premalo informacij in eh, neprestano se soočajo tudi s pomankanjem ljudi. In eh, končno srečujejo se tudi s vedno višjimi cenami goriv, kar še povečuje težave v tem sektorju. Med leto 2008 in 2010 Eh, je prišlo do izgub eh, med 100 in 200 evri na teden za francoske ribiče in to je močno vplivalo na, nišo, na njihov promet. In zato eh, bi od komisije želeli zahtevati, da zvi, dvigne zgornjo raven de minimis pomoči. Eh, jasno je, da s tem ne smemo uh, vplivati na uh, izkrivljanje konkurence in pa na uh, še večje zmanjšanje staležev. In Evropska unija mora prisluhniti eh, svojim državljanom, zlasti danes, ko je dan Evrope in to bi bil že eh, zelo dober začetek. Hvala lepa, kolega Ferreira, za tri minute. Najlepše hvala, gospod, uh, gospa komisarka. Bistveni dvigi cen nafte so zelo resno ogrožili ogrozili ribiški sektor, eh, zaostrili eh, situacijo in tudi zmanjšali dohodke za ribiče enostavno se ne morejo učinkovito spoprijeti z nihajočimi cenami tako eh, v, na področju stroškov kot na področju prodajnih cen. In zaradi tega prihaja tudi do zmanjšanja cen za potrošnike, končnih cen. Pri tem pa je težava tudi razporeditve dodane vrednosti v celotnem eh, celotni dobavni verigi. V zadnjih nekaj letih so ribiči enostavno eh, opuščali dejavnost vedno bolj. Ta trend se nadaljuje in lahko dejansko uniči celotni ribiški sektor. Um, Eh, mali in priobalni ribiči v, eh, na portugalskem eh, predstavljajo 80 odstotkov celotne flote in oni so najbolj ogroženi. Zaradi tega pozivam komisijo, da izvede. Eh, vse ukrepe, ki se nam zdijo potrebni. Komisarka je rekla, da se s tem strinja. Nekaj moramo narediti, da rešimo situacijo v tem sektorju. Ne moremo uh, situacijo rešiti tako, da enostavno ubijemo pacijenta, kot se zdi, da je sedaj namen. Obstajajo različne ribiške flote, eh, obstaja različna porazdeljenost ribiških staležev in ena od težav sektorja je tudi izvoz. Uh, izvoz težav iz posamezne države v celotno Evropsko unijo potrebujemo tudi nek garancijski sklad, ki ga bo sofinancirala Evropska unija, da dosežemo stabilnost cen in eh, treba je izkoristiti vsa sredstva iz proračuna za to, da bi podprli ribiški sektor. Preučiti je ravno tako treba strukturna. Eh, povišanja uh, cen nafte v povezavi z uh, okoljsko trajnostjo. Uh, potrebujemo eh, boljšo distribucijo dodane vrednosti v celotni dobavni verigi. Potrebujemo torej pravo, temeljito reformo in obnovo ribiške flote, še zlasti, ko gre za selektivnost ribiške opreme, eh, večjo varnost plovil in eh, več varnostnih ukrepov potrebujemo tudi ukrepe na ravni skupnosti, ne le na nacionalni ravni, tako da se eh, zmanjšajo razlike med eh, posameznimi državami oziroma da te ne prispevajo k eh, vedno večji krizi. Najlepše hvala in sedaj prehajamo na postopek Catch DI in dajem besedo gospodu Troveru. Hvala lepa. Imam vprašanje mogoče celo tudi odgovor. Gre za naslednje. Ribiški sektor je prav gotovo v krizi. Dohodek ribičev se neprestano zmanjšuje in nekateri so celo morali opustiti ribiško dejavnost. Imamo uh, naraščajoče cene nafte, vedno več eh, težav imajo ribiči, zaradi tega potrebujejo pomoč vseh nas. Tako kot je rekel gospod Kadek, eh, ne bi smeli zavračati sektorskih ukrepov, ko gre za izredne probleme. Eh, komisija je eh, že bila prisiljena, da se zmanjšajo ribiški napori. Zanima me, kaj bo naredila sedaj. In zdaj, gospod Alves, izvolite. E, Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Strenjam se s tistimi, ki so zaskrbljeni zaradi nizkih dogodkov ribiščev eh, najnižjih cen ehm, ribe in najvišjih cen nafte v zgodovini. To, kot smo rekli, eh, zelo bistveno vpliva na graditelje plovil eh, v Evropi, pa tudi na dohodke ribičev. To vse skupaj ima izredne negativne učinkovite, eh, učinke, vedno manj eh, ribiči odhajajo na lov, vedno več se uvaža ribe iz tretjih držav, vedno več prihaja blaga na evropski trg in vedno več delovnih mest izginja. Če želimo to krizo prekiniti, potem moramo ukrepati in ukrepati moramo odločno. Komisija je, eh, naj, to, naj na to odgovori z srednjeročnimi in dolgoročnimi eh, ukrepi za to, da se pomaga ribičem. Najlepše hvala there is an urgent need for the european fishing fleet to restructure. najlepša hvala tudi uh, mi moramo razmisliti o eh, neučinkoviti in za okolje nevarni opremi za ribarjenje, eh, ki bo bolj trajnostna, dolgoročna in ki bo bolj učinkovita socialno in gospodarsko. Gospod, če bomo dali več denarja, Eh, ribiškemu sektorju bomo poslali napačen signal in bomo dejansko eh, omogočali eh, uporabo flote, ki uporablja več goriva. Mislim, da je to napaka, gre za strukturni problem in bodimo si na jasnem. Trenutna situacija kaže, da je 70 odstotkov eh, staležev preveč lovljenih v Evropski uniji in naša napaka bi bila, če bi sedaj eh, spodbujali na ta način. Najlepše hvala in sedaj gospod Henin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 in o potrebi subvencioniranja ribištva. Ampak to je ravno o, sprotno od tega, kar ribiči hočejo. Želijo živeti od tega, kar zaslužijo, ne pa od subvencij. Če eh, so cene nafte eh, izjemoma visoke ali pa če se bodo še kar naprej nadaljevale, potem je pač treba investirati več v opremo za ribarjenje. Po mnogih reformah smo bili priča spremembam cen rib. V trgovinah so cene še vedno zelo visoke in to pomeni, da potrebujemo reformo sistema kvot in določenih načinov ribarjenja, kajti eh, očitno tukaj eh, najbolj, najbolj pridajo skozi velike ribe in male ribe pač trpijo. Naj eh, novejši problem ni le dvig eh, cen nafte, ampak za eh, Združeno kraljestvo je to pravzaprav članstvo v Evropski uniji. Le 13 odstotkov kvot imamo za ulov in kar se tiče tiče eh, ulova eh, v Združenem kraljestvu, ugotavljamo bistvena zmanjšanja po posameznih ribiških staležih vedno manj so ribiči na morju in vedno bolj opuščajo dejavnost. Dolgoročno eh, britanski ribiči imajo eh, slabe pogoje, trenutno pa zahtevajo bolj pošteno obravnavo v okviru skupne ribiške politike. Želijo si biti na morju več dni. Eh, v, V britanskih vodah ne prihaja do prelova zaradi britanskih ribičev, ampak zaradi odprtosti za vse. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo eh, gospe komisarki Mariji Damanaki. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Eh, razumem vaše skrbi in eh, sošustvujem z vami zaradi nizkih dogodkov naših ribičev, še zlasti malih in priobalnih. Ampak to je problem ki nastaja zaradi porasti cen nafte. Ali je temu res tako? O tem problemu vedno znova razpravljamo in vedno znova ugotavljamo, da je ta problem obstajal še predno so cene nafte narasle. Seveda razumem, da zaradi eh, dviga cene nafte se lahko problem zaostri, vendar glavni razlog, glavni eh, problem je eh, vedno prelov prelovljenje čez eh, kvote, kar ogroža ribje staleže. In to je glavni problem, ki ga moramo rešiti za reformo skupne ribiške politike. Seveda, sedaj govorimo o cenah nafte, cenah goriva. Ja, to je težav, ampak poglejmo, kako lahko se soočimo s tem problemom. Edini način, kako se lahko z njim soočimo trajno, je, da izboljšamo trdoživost ribiškega sektorja in njegovo odpornost na porast cen nafte. To je edini način, ker ne vemo, kako se bodo v prihodnosti gibale cene nafte. Naj vam dam primer. To se lahko, na primer, zgodi v Belgiji. Po zadnji krizi so izboljšali uh, motorje na ribiških plovilih in dejansko se je za 20 odstotkov zmanjšala poraba goriva v njihovi floti. To je torej prava pot. Po tej poti moramo iti in to tudi poskušamo doseči. Kljub temu in glede na vse vaše predloge, slišala sem predlog komisiji, da dvigne prag de minimis. Pa poglejmo ta problem. Kaj to pomeni? Kaj je ta pre, prak? To je prak, eh, do katerega lahko gredo države članice v pomoči za njihov ribiški sektor. To samo pomeni, da države članice, ki imajo zdrav proračun, lahko povečajo eh, pomoč ribiškemu sektorju, drugem pa ne. To so neenaki pogoji. Le naj bogatejše države bodo to lahko naredile. Ker naravno moram to povedati, da boste razumeli. Le večja plovila bodo od tukaj in od tega imeli prednosti. In zato sem presenečena, ko slišim nekatere poslanke in poslance, da, od tega, da to od mene zahtevajo, da dvignem prag de minimis. Države članice lahko dajo svoje eh, eh državne pomoči in to lahko naredijo tiste, ki so bogatejše že ta trenutek. Pa naj vam pojasnim. Države članice trenutno porabljajo le 20 odstotkov eh, sredstev, ki so na voljo. Nekateri poslanci ste rekli, da je eh, to problematično zaradi črpanja in tako dalje. Ampak mi imamo fleksibilnost, ta obstaja. Države članice lahko prerasporedijo svoja sredstva. Vse države članice lahko to naredijo. Samo Italija Samo Italija se je obrnila na nas z prošnjo za prerasporeditev in to smo odobrili. Zaradi tega, prosim, poskušajte prepričati države, eh, nacionalne vlade, da dejansko uporabijo na pravilen način sredstva, ki so na voljo, če še, ki dejansko želimo eh, dodeliti pomoč. Ampak ta mora biti enaka za vse. In Odgovor zelo direkten, ja, sredstva so na voljo, ja, države članice jih lahko, lahko, jih lahko uporabijo, ja, lahko uporabijo svoja sredstva, ja, če spremenim situacijo, bo edini rezultat ta, da bomo še bolj izkrivljali konkurenco med državami članicami, pa še posebej med manjšimi in manjšimi plovili. To moramo razumeti. Seveda obstaja težava, splošni problem, o katerem lahko razpravljamo v eh, okviru razprav o reformi, kaj lahko naredimo, da pomagamo malim in srednje velikim ribičem in lahko razpravljamo o vseh drugih predlogih, ampak ta predlog, da bi povečali prag de minimis, je predlog, ki ga ne moremo sprijeti. Komisar. Hvala lepa, gospa komisarka. In taj, eh, zaključujem to razpravo. Ob 12. v četrtek bomo o tem razpravljali in sedaj prekinjam sejo za tri minute.